maja je odbor eh, Libe preveril mandat gospe Live Viring in izkazalo se je, da je njen mandat veljaven z učinkom 4. maja 2000.